popodne. Nadaljevanje zasedanja bo jutri 17. aprila od 8.30 do 14. in od 15. do 17. Dnevni red je že objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Vam, gospa komisarka.